članic. Notranji trg je trg brez vsakršnih ambicij, brez jasnega načrta in zaradi tega prihaja do socialnega dampinga in do izkoriščanja delavcev. In eh, politiki so pripravljeni storiti vse, da ta sistem ohranijo. In če Evropska unija ne bo spremenila eh, svojega pristopa, potem bodo državljani obupali. Očitno Združeno kraljestvo in odločitev, da izstopi iz Evropske unije, ni zadostovala. Gospod Kok za minuto. Kolegice in kolegi, če eh, razlagamo naše poslovnike na arbitraren način, potem bomo v resnični zagati. Zdaj pa k temi. Pred nekaj tedni sem bil na Malti in sicer na enem parkirišču za vozni, voznike ob avtocesti in tam sem se pogovarjal z vozniki iz velicnih držav, predvsem pa iz Romunije in Polske. Njihove izjave so bile identične. Kot prvo čutijo, da se jih izkorišča. Po uh, tem, ko dobijo minimalne plače, eh, si pravzaprav ne, prosi, ne upajo prositi šefov za povišice, ker se bojijo, da bi izgubili delovno mesto. Opravljajo delo v človeka nedostojnih pogojih. Potem vedo tudi, da obstajajo slamnata podjetja v njihovih uh, uh, državah izvora, ki skrivljajo konkurenco in želijo si nekontrolirati Eh, nebirokratičnih pravil Evropske unije, ki jih je mogoče kontrolirati. Kolegice in kolegi, nikar ne zapirajte oči pred resničnostjo, kajti poklicni vozniki na evropskih cestah si zaslužijo, da najdemo za nje in za njihove probleme konstruktivne rešitve. Gospa Regner za minuto. Hvala lepa. Katastrofalne delovne pogoje voznikov tovornjakov moramo izboljšati. Za to gre. Tudi jaz, gospod Koh, se pogovarjam z vozniki tovornjakov na parkiriščih eh, na avstrijski meji in tam slišim bolj ali manj iste izjave, kot ste jih podali vi. Več dni so za volanom, eh, včasih vozijo tudi 15 ur skupaj in preživljajo življenje na parkiriščih, delo in uh, spanec pravzaprav preživljajo v kabini, ki je tako mala, da bi bila ustrezna za kletko psa. In potem vse to počnejo za uh, beraško plačo. Potem, če vprašamo, kaj želijo, pravijo, želimo dostojno eh, plačilo in tudi delovne pogoje, ki bodo omogočali tudi srečanje z družinami. Torej, skupaj se moramo odločiti za poštene delovne pogoje na evropskih cestah. Po, imeti moramo takšne čase vožnje in odmora kot počitka, ki jih je mogoče kontrolirati in to uh, si zaslužijo uh, ti uh, trdi delovci, uh, ki si zaslužijo tudi naš, uh, naše spoštovanje. Gospod Vandalen, za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je bistveno pri tej razpravi to, da povemo, da bi morali naši, eh, drž, naši vozniki v, eh, delati v čim boljših razmerah. To, kar se mene tiče, pomeni tudi to, da moramo poskrbeti za to, da bodo imeli tudi dovolj dobrih in varnih uh, zmogljivosti na parkiriščih. Hkrati pa je treba se boriti za to, da uh, se uh, naredi konec tej tekmi proti dnu. Kajti vsi si zaslužijo enako plačilo za enako delo. Torej, kako pa bi lahko zagotovili to enakopravnost med vozniki z dobrim izvajanjem zakonodaje, vendar pa je pravzaprav um, žalostno to, da uh, To vrstnega izvrševanja zakonodaje ni. Mislim, da imamo premalo inšpektorjev, da imamo tudi premalo dobrih podatkov. Uh, poskrbeti moramo tudi za čezmejni nadzor in hkrati moramo imeti takšno zakonodajo in izvrševanje, ki ne bo diskriminatorno. Uh, prav tako pa moramo dvomljive primere odpraviti in se proti njim bojiti. Uh, gospa Majstr za minuto. Z mikrofonom, prosim. Gospa predsednica, zdaj je prižgan, mar ne? Kolegice in kolegi, eh, gre za to, da imamo veliko blaga, ki se prevaža na notranjem trgu in to veliko na cestah. Za to gre. Po eni strani se želimo eh, cestno prometno varnost, torej se morajo vozniki držati določenih odmorov, hkrati pa si želimo tudi pametnih delovnih pogojev. Tako da imamo tukaj te slamnate družbe, ki eh, nimajo mesta v Evropski uniji. Obstaja veliko podjetij, ki dobro, nudijo dobre pogoje, prisluhujejo svojim delavcem in jim tudi dobro plačajo, vendar to, to ne velja za vse in želimo si, da bi voznikom šlo dobro. Za to gre. Sočasno pa moramo imeti v mislih tudi to, da Seveda imamo različne zamisli in tudi različne regije v Evropi, kjer ne, ni mogoče izplačevati enakih plač. Ampak glede na to, da obstaja pomankanje med vozniki, si moramo prizadevati, da bi pogoje izboljšali. In potem, kaj se mi zdi uh, žalostno? Zdi se, da bodo tukaj vozniki avtobusov uh, puščeni ob strani. Uh, pravzaprav potrebujemo drugačne, voz, uh, drugačna pravila za voznike avtobusov, kaj ti ni enako, ali prevažamo blago ali ljudi. In mislim, da je zato treba najti ustrezno rešitev. Hvala, gospa Viu, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razburjena sem eh, zaradi eh, te razprave. Eh, videli smo, kako so potekale razprave v preteklih mesecih. Nobenega pravega sodelovanja ni med evropskimi poslanci. Torej, kaj smo pravzaprav danes storili za tem svežnjem mobilnosti? prazne obljube smo dali in nismo dosegli rezultata, kar eh, povzroča eh, jezo. In eh, na kocki so življenja treh milijonov voznikov v cestnem prometu in odločitev od nas zahtevajo vozniki sami, pa tudi sindikati. Želijo si svežen mobilnosti in zato bi morali glasovati še v tem sklicu. Kajti, če bomo to predstavljali, rezultat morda ne bo nič boljši in glasovanje mora potekati popolnoma pregledno. Konec je potrebno narediti tej neurejeni situaciji. In najprej je potrebno pregledati besedilo o kabotaži, kajti to je edino besedilo, v katerem smo glasovali tudi v odboru. Sem za popolno demokracijo. Hvala lepa, gospod Marinesko, za minuto. Mulțumesc, doamna <clears throat> președintă. Eu eh, îmi doresc să avem uh, o reglementaciji. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Želim si evropsko zakonodajo na tem področju in sicer iz eh, enega samega razloga. Želim se izogniti nacionalni zakonodaji v Nemčiji in pa Franciji, ki ščiti le lastno industrijo. Vendar pa si želim, da bi bila evropska zakonodaja uravnotežena, pregledna, da bi koristila vsem državam članicam, ne le nekaterim. Predlog, ki ga imamo pred seboj, je le poskus protekcionizma za nekatere regije v Evropski uniji. Pozivam kolege, da se ne skrivajo za argumenti povezanimi z boljšimi socialnimi pogoji. Jaz si želim dobre pogoje pri delu za vse, ki so zaposleni v tem sektorju. Vendar pa moramo eh, hkrati črtati vse tiste dele, ki so v nasprotju z pogodbami Evropske unije in ki ne zagotavljajo prostega pretoka storitev in pa delovne sile. Potrebujemo ustrezno zakonodajo. Hvala lepa, gospod Kristensen. <clears throat> Hvala lepa. Gospa Kulonen, gospod Telička, gospod Ertug so dosegli kompromis in to je dobro izhodišče za um, našo uravnoteženo razpravo in za pripravo uravnoteženih Eh, predpisov, ki bodo koristili voznikov v Evropi in ki bodo zagotavljali pošteno konkurenco eh, med podjetji v tem sektorju. Na ta način pa bi lahko izboljšali tudi varnost na cestah. Zato upam, da bo večina v tem parlamentu podprla odlično delo, ki so ga opravili soporočevalci, pri treh kompromisih, o katerih moramo glasovati pri tem svežnju. Mislim, da je očitno, da imamo sedaj opravka z destruktivnimi silami, ki skušajo na vse načine preprečiti, da bi mi dosegli nek razumen dogovor na evropski ravni. Obstajajo ljudje, ki še vedno želijo konkurirati z bogimi, z res nizkimi pogoji na plečih voznikov. Tega ne smemo sprejeti, torej glasujmo za te kompromise, da bomo prišli do neke razumne rešitve. Ukrajince. Gospod Kjučuk. Благодаря, госпож... За минуто. Уважаеми колеги, добре. Хвала ли, госпа председница, колегица и колеги. Добро е да разправляме, кай ти tako eh, slišimo različna stališča glede te zapletene teme. Sveženo mobilnosti ena nasprotuje ideji eh, notranjega trga. Eh, ta pristop pa ne bo prispeval k razvoju enotnega trga, temveč ga spodkopava. Seveda si vozniki zaslužijo dobrih delovnih pogojev, kajti opravljajo težko in odgovorno delo, vendar pa tega ni mogoče doseči tako, da bi uničili industrijo oziroma sektor, ki se je razvila na načelu prostega trga. In v moji državi ta sektor predstavlja 17 odstotkov BDP in zagotavlja tudi preživetje 500 sto tisoč ljudem. Evropska unija ne bo postala močnejša, če bo uh, uh, spodbujala nasprotovanje med centrom in periferijo. Uh, zavrnitev dveh dosjejev od treh kaže, da. Um, Ni dos, uh, konsenza glede celotnega svežnja in ne smemo si uh, dopustiti takšne ne, Eh, odgovornosti, da bi to sprejeli, kajti če bi to storili, bi to zelo negativno vplivalo na milijone ljudi. Gospa Šmit za minuto. Kolegice in kolegi, pri tako zelo pomembnem dosjeju vidimo, kako hitro se lahko zgodi, da bi bil sklep uh, parlamenta neizvedljiv, kajti potem se lahko preide na nacionalne stališče. Pravzaprav bi morali poskrbeti za nekaj več kot le uh, najnižji skupni menovalec. Pripravili bi morali najboljše možne rešitve in jih potem sprejeti. Tega političnim skupinam ni uspelo zagotoviti, zato smo tako uh, v odboru kot tudi na plenarnem zasedanju spodleteli. Poslovnik je bil uh, interpretiran eh, do nerazpoznavnosti, vidimo, kakšen je konec in sedaj se zagovarjajo zgolj neki zasebni interesi. Številni so se potegnili nazaj in pravijo, da je samo njihova perspektiva edina veljavna. Uh, in s tem pravzaprav prihajamo k novemu protekcionizmu. Moja politična skupina meni, da bo takšen pristop škodil Evropo, namesto da bi prispeval. In mislim, da potrebujemo več odgovornosti in kompromisov v odboru za promet. Besedo dobi gospa Breso. Svežen o mobilnosti e, je predstavljal zelo zahtevno delo v pristojnih e, odborih zaradi nelojalne konkurence so neustrezni eh, pogoji tako za voznike, kakor eh, tudi za državljane Evropske unije, kajti eh, varnost v cestnem prometu potem ni takšna, kot bi si želeli. Eh, potrebno eh, si je prizadevati tudi za znižanje izpustov oglikovega dioksida na naših cestah. Zaradi tega potrebujemo razumen sporazum za modernizacijo tega sektorja in za izboljšanje eh, varnosti in pa eh, pogojev eh, za delo. Potem je tukaj tudi inteligentni tahograf, ki bo omogočil učinkovit nadzor in pa spoštovanje vseh zahtevanih norm prosim, torej, kolegi, zberite pogum, da bomo lahko glasovali in da bomo lahko ugotovili, ali je ta parlament eh, sposoben sprejeti odločitev o tako zelo pomembni zadevi. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Tegrandes Pascal za minuto. Ahora, gracias, presidenta. Eh, los acuerdos logrados en la Comisión de Transportes eran un complicado equilibrio. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Težko je bilo doseči eh, ravnotežje pri glasovanju v odboru in svežen o mobilnosti, ki ga imamo trenutno pred seboj, ustreza interesom nekaterih eh, držav v Evropski uniji. Predstavlja pa uvero za številne države, ki se nanaša, na, nahajajo bolj na obrobju Evropske unije. Socialni dumping, evropski standardi, minimalni evropski standardi, protekcionizem, vse to je bilo omenjeno v tej razpravi. Rečeno je bilo, da naj bi zaščitili zaposlene v tem sektorju, ampak pravzaprav gre za nacionalni protekcionizem. Čas za počitek, kabotaža, pravile za kabotažo, minimalni čas vožnje. In eh, manjša vozila, ki naj bi spadala tudi v obseg te zakonodaje, vse to bi povzročilo više stroške za države, ki se nahajajo na obrobju Evropske unije. Predsedujoča prekinja gospoda De Grandesa Pasquala, ta pa dodaja še veliko sreče vam želim pri tem svežnju. Gospod Liberacki. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, v ponedeljek Nas je bilo kar nekaj v dvorani, ko je bil uh, ta uh, eh, svežen zavrnjen, kajti tukaj ne gre za zaposlene v tem sektorju, gre za nekaj povsem drugega, gre za omejitev dostopa do trga. Gre za to, da želijo nekateri odpraviti eh, konkurenco, kajti zdi se, da je zločin, če si konkurenčen če si konkurenčen, potem se hitro najdejo instrumenti, eh, ki to konkurenčnost onemogočijo. Gre za različne interese držav članic in pravzaprav gre za izsiljevanje. Biti moramo previdni in uh, potrebno je tudi uporabiti jasne besede in najlažje to situacijo opišem z izsiljevanjem. Mislim, da je potrebno zagotoviti boljšo situacijo zaposlene v tem sektorju, ampak to se ne bo zgodilo v tem sklicu. Hvala lepa za minuto, gospa Jedslovecka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Svežen o mobilnosti je sedaj pripravljen na sprejem. Imamo težave s koordinacijo socialnih sistemov eh, in Poleg tega imamo tudi težave z kriteriji za zakonitost napotitve določenih pogojev podjetja in pa vozniki sploh ne morejo izpolniti in ta zakonodaja zadeva vse v Evropi. Francoska in pa nemška podjetja bodo ravno tako morala spoštovati to zakonodajo. Z tem svežnjem o mobilnosti želimo rešiti določene probleme. Vendar pa je potrebno te probleme najprej temeljito analizirati in poskrbeti za spremembe, ki bodo omogočale dobro delovanje podjetij na evropskem trgu. Najti moramo rešitve, ki bodo izboljšale življenja naših državljanov, hkrati pa moramo zagotoviti tudi čim nižje stroške. Gospod Jungerius. Gospa Jungarjes, za minuto. Hvala, gospa predsednica. Včeraj v Štrasburgu in tudi danes v Bruslju delavci iz prometnega sektorja zahtevajo pošteno pr prihodnost. In mislim, da bi lahko rekli, da zunaj te dvorane nihče ne razume, kaj tukaj počnemo. In uh, razlog za to je uh, pro, uh, odločanje uh, pri nas. Vendar pa. Uh, Eh, se vozniki ne bodo postili vleči za nos. Eh, naj se gre eh, danes ali pa aprila, ali kdaj bomo glasovali o njihovih delovnih pogojih, kakorkoli že, vozniki si zaslužijo poštenega plačila in tudi poštenih delovnih pogojih. Ta je bil vedno moj pristop, kajti vozniki tovornjakov so sedaj. Uh, postavljeni eden proti drugemu in uh, konkurirajo pravzaprav za najnižje plače. Izkoriščanju voznikov po avtocestah moramo narediti konec, zapreti moramo slamnata podjetja in, del, uh, in voznikom moramo zagotoviti tudi eh, neke dostojne čase vožnja in počitka. Hvala. Besedo dobi gospa Moran Šartje za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, Delo, ki ga upravljamo in razprava, ki poteka danes dopovdne, se nanaša na prosti pretok storitev in pa prosti pretok delavcev. Vendar pa je ta razprava pomembna tudi za vse tiste, ki ne delujejo na področju eh, mednarodnega prevoza. Gre namreč eh, za pogoje za napotitev delavcev. sem seveda spadajo tudi eh, zaposleni vozniki v cestnem prometu. Ne moremo imeti napotenih delavcev prvega razreda in napotenih delavcev drugega razreda. To je težava, kajti tukaj gre za socialni stebr Evropske unije. Potrebno je urediti tudi področje kabotaže. Preprečiti moramo, da bi prišlo do eh, nacionalnega protekcionizma in poleg tega, moramo zagotoviti tudi bolj okolju prijazen cestni promet, kajti potem bomo poskrbeli za Evropo državljanov, za Evropo delavcev in to so temelji, na katerih bi morali graditi Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Kurom Bašov, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi rad čestital predsedniku eh, Tajaniju, ki je sprejel edino možno odločitev. Ni, ne tist, ni podprl ne tistih, ki so za, ne tistih, ki so proti temu svežnju. Večkrat so nas izsiljevali z izjavami, da če ta sveža ne bo sprejet, bodo države članice sprejele odločitev samostojno ali Je to Evropska unija ali je to država, ali je to unija držav članic, ki so razdeljene v uh, posamezne skupine? Socialni dumping je država, s katero se spopadamo zaradi tega, ker zahodna podjetja plačujejo plače, ki so eh, za polovico nižje od nacionalnih plaž, eh, plač voznikom z vzhoda. Eh, to, da ne bomo glasovali sedaj, eh, ne kaže šibko z tega parlamenta. Glasovali bomo ali v tem sklicu ali pa v naslednjem sklicu. Hvala lepa, gospod Montero de Aguiar. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Govorimo o svežnju o mobilnosti in uh, res je, da je to politično zelo zapletena tema vendar eh, pa je hkrati to tudi zgodba brez konca. Spoštovati moramo delo, ki so ga upravili kolegi v pristojnih odborih, še prav posebej v odboru za promet. Proces, v katerem se je znašel ta parlament, ni demokratičen in uh, res eh, ne moremo analizirati 1700 predlogov spremem po zadnjem trenutku. Uh, ko je ta predlog prispel v Evropsko komisijo, je že eh, bil pristranski in vse delo, ki ga je upravil Evropski parlament, se je osredotočalo na eh, to, da bi vzpostavili določeno ravnotežje pri eh, tem neuravnoteženem predlogu Evropske komisije. Zagotoviti moramo prosti pretok blaga storitev in delavcev. In ljubše nam je, da nimamo nobenega dogovora, kot pa da imamo slab dogovor. In upam, eh, da bo prihodnji parlament eh, uspel sprejeti boljši sporazum kot takega imamo trenutno pred seboj. Prosim vse tiste, ki se pogovarjate v dvorani, da se usedete na svoje mesta ali pa nadaljujete s pogovori izven te dvorane. Gospata Pradel je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi svežen o mobilnosti, ki ga je predlagala Evropska komisija in potem eh, poročevalci, bi eh, pomenil stečaj številnih podjetij iz vzhodne Evrope. Delovna mesta bi na ta način izginila in to bi imelo posledice ne le na prevozna podjetja, ampak bi to negativno vplivalo na celotno delovanje notranjega trga. Več protekcionizma. Eh, nelojalna konkurenca, izkrivljanje konkurence, to bi bile posledice eh, tega svežnja. In to je nesprejemljivo. To eh, ne more biti rezultat osmega sklica Evropskega parlamenta in zaščititi moramo socialne pravice delavcev zaposlenih v cestnem prometu. Kolegi, ki uporabljajo ta argument, pa bi se morali eh, strinjati tudi eh, z pravično ceno za prevožen kilometr. Tako bi eh, lahko tudi tiste države, ki se nahajajo na obrobju Evropske unije, poskrbele za ustrezno povračilo stroškov. Potem pa je tukaj tudi napotitev delavcev. Gospod Novakov, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi. Nekateri podpirajo ta svežen in pravijo, da se borijo za prometni sektor. Kako se borijo za prometni sektor? Tako, da ga skušajo uničiti. Rečeno je bilo, da je bil dosežen kompromis, ki predstavlja dobro osnovo za glasovanje. To sploh ni res. Kajti za dogovor eh, je potrebno sodelovanje obeh strani, ampak ena stran pri tem sploh ni sodelovala in to ni noben kompromis. Dva tedna še imamo do konca tega sklica in ni dovolj časa, da spremimo uravnoteženo rešitev. Edina možnost je, da vse skupaj predstavimo na naslednji parlament, ki bo imel za to pet let časa. Tukaj gre za razumno odločitev, za zdravo pamet. Poskusili smo sprejeti ta svežen in že četrtič nam je spodletelo in eh, to pove veliko. Sicer eh, je bilo doseženih nekaj rezultatov, ampak eh, veliko je bilo tudi neuspehov. Zato moramo to prepustiti naslednjemu parlamentu. Sedaj pa prosta razprava in zelo stroga bom. Gospa Andrikene. Prisluhnila sem vsem poročevalcem, ampak naj povem sledeče. Nismo dosegli kompromisa. To, kar imamo pred seboj, ni kompromis. 1600 predlogov sprememb jasno kaže, da soglasja ni in zmanjkalo nam je časa, da eh, soglasje dosežemo. Manj kot mesec dni je pred nami in najti moramo rešitev. Rešitev ki bo eh, temeljila na sledečih točkah. Prvič, dogovoriti se moramo glede vseh treh eh, svežnjev, kajti medsebojno so povezani. Če ni rezultata pri enem svežnju, eh, ni tudi neskupnega rezultata. Drugič, gre za pravila, ki naj bi veljala za nas vse, za celoten notranji trg. Izboljšati moramo pogoje za delo Želimo tudi varnost eh, v cestnem prometu. Ti cilji so nam skupni, vendar pa ne moremo preprosto izključiti nekaterih podjetij, nekaterih držav. Gospod Balčitis. Hvala lepa, dragi kolegi. Delal sem kot minister za promet in zato zelo dobro poznam ta sektor. Ne bom uh, dajal nobenih izjav. Vsekakor so socialna jamstva izjemno pomembna za zaposlene v prometnem sektorju. In povsem pravilno je bilo povedano, da razdeljen notranji trg pomeni ovire za podjetja, ki se nahajajo na obrobju Evropske unije. Če želimo sprejeti odločitev na tem področju in zahvaliti se želim predsedniku Tajanju za to, da je sprejel pametno odločitev in sicer, da ne bomo glasovali, potem se moramo soočiti s sledečim dejstvom. Vozniki iz Estonije, Litve in drugih malih držav, ki delajo za podjetja iz velikih držav članic, ne prejemajo enakih eh, osebnih dohodkov. Ali se lahko, kot pa tisti, ki prihajajo iz teh držav članic, ali imajo možnost, da preživijo vikende v hotelih, ali se lahko vrnejo v svojo domovino? Predsedujoča prekinja govorce, zaključiti morate, gospod Lundgren. Razprava še ni zaključena, torej prosim za mir v dvorani. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To, kar se je zgodilo danes, je velika tragedija, kajti celoten prometni sektor, državljani eh, čakajo na našo odločitev in kaj smo mi storili, razočarali smo jih eh, in sicer zato, da bi podprli kapital. Številni poslanci v eh, tej dvorani glasujejo za to, da bi voznike, da bi zaposlovali tuje voznike. Eh, jaz prihajam iz Švedske, kjer imamo veliko eh, tujih voznikov, ki so nenehno na cestah in to ne koristi notranjemu trgu, ne koristi enotnemu trgu in zagotovo to ne more biti smisel evropskega sodelovanja. Vse eh, države se bodo kmalo soočile z istim problemom, kot ga imamo mi in zato je čas, da kaj storimo. Gospa Vautmans, ste prosili za besedo? Ne, dobro. Gospod Pimenta Lopez. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, kaotičen pristop k temu svežnju kaže, da postavljamo pod uh, vprašaj inštitucije Evropske unije in sicer zato, da bi uh, Eh, izboljšali zgolj neznatno položaj voznikov v prometnem sektorju. Tukaj gre tudi za napotitev delavcev, gre za pravila eh, za kabotažo, ki so omejena eh, in poleg tega je celoten okvir precej nejasen. Ne želimo prehoda iz dveh na tri ali pa štiri tedne. In to naj bi bilo obdobje, ko naj bi eh, voznikom zagotovili celoten vikend počitka. Eh, torej, to kaže na izkoriščanje delavcev. Ali res to želimo, gospa Šojdrova? Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, kolegice in kolegi. Če Evropski parlament ne bo sprejel odločitve glede svežnje mobilnosti danes, potem nas čaka velika negotovost v prometnem sektorju. Žal mi je, ampak tako zelo glasno je v tej dvorani, da niti sama sebe ne slišim. Ja, počakajte, gospa Šojdrova. Dragi kolegi, prosim, usedite se ali pa razpravljajte izven te dvorane, prosim. To velja tudi za gospoda Boveja, ki ga vidim. Gospod Bove, gospa Šojdrova, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V času avstrijskega predsedstva smo izpogajali kompromis v svetu glede tega svežnja o mobilnosti in mislim, da mora Evropski parlament doseči isti kompromis. Zelo dobro vemo, da direktiva o napotitvi delavcev predvideva tudi nove pogoje za voznike tovornih vozil. Ampak, kaj se sedaj dogaja? Pojavili so se številni problemi, ki so administrativne narave in poleg tega prihaja do kršitev pogodbe, kar je posem nespremljivo. Hvala lepa, gospod Kaputo je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Svežen o mobilnosti bi moral biti sprejet, ker naj bi eh, zagotovil konkurenčnost in pa boljše eh, pogoje. Tukaj gre eh, tudi za nova pravila za kabotažo in pa za prehod na pametne tahografe. To naj bi izboljšalo prometni sektor v Evropi in zagotovilo tudi zdravo konkurenco ter zaščito zaposlenih v vseh državah članicah. Kaj pa je alternativa, da se znajdemo v kaosu? pri eh, čemer bodo vse države članice imele eh, svoja lastna pravila. Potrebno je skladiti tudi čas za počitek in eh, čas za vožnjo. Na ta način bomo zagotovili večjo varnost v cestnem prometu. Neuravnotežena situacija na tem področju neposredno vpliva na pogoje pri delu. To pomeni večjo utrujenost, manjšo koncentracijo in manj časa za počitek. To ogroža varnost tako zaposlenih v tem sektorju, kakor tudi uh, varnost udeležencev v cestnem prometu. Prosim za mir v dvorani. Besedo pa dobi gospod Šogor za minuto. madam predsedujoča all the experience so far with the mobility package clearly shows that. ta razprava do sedaj jasno kaže da ni pametno še nadaljevati s tem svežnjem in eh, mislim da nima smisla preveč hiteti v tem mandatu to je bil že na začetku eh, slab predlog. Namesto, da bi določili nekaj enostavnih eh, pravil, se je komisija odločila za restriktivna pravila na ravni EU. In eh, to ne bi bil dober zakon, zato ker je v nasprotju z načeli enotnega trga, zatira konkurenco, uvaja diskriminacijo med državami članicami, potem je slab tudi za okolje in na noben način ta predlog ni v skladu z najboljšimi interesi držav članic in pa državljanov. Lahko bi rekli, da se, je to predlog, ki ustvarja monopole, ki zvišuje eh, toplogredne pline in tudi cene za potrošnike. Istočasno pa razdeljuje Evropo na dva in bi ta svežen morali pustiti eh, kolegom v naslednjem mandatu. Gospod Bušoj, hvala lepa. Najlepša hvala, eh, gospa predsednica. Zahvaljujemo se gospodu Tajanju za to, da je ta kontroverzni svežen poslal nazaj na komisijo. In zato pozivam vse kolege k pameti. Ta svežen je v bistvu darilo za evroskeptike. Ne smemo pozabiti, da cestni prevoz predstavlja zelo pomemben vir dohodka za ogromno družin in ljudi v perifernih državah. To ni idealni dogovor. O njem moramo ponovno razpravljati, sicer bo trg razdeljen na vzhod in zahod. Potrebujemo ravnovesje med dobrimi delovnimi pogoji za voznike in eh, cestno prometno varnostjo ter spoštovanjem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 leti marginalizirala uh, gospod komisarko, ki je to želela predložiti že prej, da bi imeli več časa. Druga stvar, ki želim povedati, je seveda potrebujemo uh, nadzor. Brez nadzora ne potrebujemo nobenega z, uh, zakona. Imamo pa tahografa, ki, tahograf, ki je bil prisoten že pred 15 leti. Komisija je pred. Um, predlagala, da bi tahograf obvezno upeljali leta 2036. Na srečo je svet rekel, da se mora to zgoditi vsaj leta 2024. To se torej mora zgoditi k malu, kajti brez nadzora nam eh, zakon ne bo služil in vemo, da je eh, goljufije veliko na cestah, da je varnost ogrožena, zato potrebujemo tahografe. Eh, čim hitreje, najljubše bi mi bilo že leta 2022. In uh, to razpravo bomo končali z gospodom Gogo. Najlepša hvala. Mislim, da vsi pozabljamo, da, uh, so raz, uh, da so razlike zelo velike med državami. Vsi bi želeli imeti nemške plače in ne ubijajte tistih držav, ki najbolj podpirajo Evropo s to grozno direktivo, kajti ta direktiva bo ljudi spravila ob delo. Uh, pomagajte nam dobiti boljše plače, vzemite si dovolj časa in pomagajte nam. Delajmo vsi skupaj za to, da bo naša Evropa taka, kjer bomo vsi imeli poštene plače, ampak ne zapirajte nas pri tem. Hvala lepa, s tem smo končali. Eh, gospod eh, Vela, da dajem vam besedo, pa vas istočasno eh, prosim, da tudi vi spoštujete čas, ki vam je dodeljen za govor. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi v imenu komisarke Bulc, se vam želim zahvaliti za današnjo razpravo. Vsi elementi pogajanj so sedaj na mizi in sedaj je prišel čas za glasovanje. Ta svežen, eh, kakršen je danes, bo izboljšal cestni prevoz in ustvaril enake pogoje za vse, s tem, ker bo prinesel enaka pravila in izboljšal delovne pogoje za voznike ter izboljšal možnosti nadzora. Prav tako rešuje veliko znanih problemov v sektorju in poleg tega eh, bi eh, odsotnost novih pravil na evropski ravni še poslabšala situacijo na eh, cestah, kakor tudi socialni eh, dumping in pa fragmentacijo ter protekcionizem. Daj, dam vam nekaj primerjev. Za podjetja ta predlog pomeni predvidljiv pravni okvir, s katerim bi se izognili nacionalnim pravilom, ki lahko razdrobijo enotni trg. Prav tako predvideva Eh, jasen seznam eh, listin, ki so potrebna in pa kriterijev, eh, ter je tudi učinkovit proti slamnatim podjetjem. Predvideva tudi novo prehodno obdobje, da se izognemo sistematičnemu kršenju pravil na področju kabotaže. In vsi bodo imeli podobna pravila. In predlog tudi predvideva uporabo digitalnih urodij, s katerimi bi zmanjšali upravno breme, recimo za izjave, za napotitve delovce, za voznike. Ta svežen predstavlja tudi veliko koristi. Pravila za napotitve bodo veljale tudi za nje, določene bodo minimalne plače in minimalni pogoji za poslovanje v državi gostiteljici. Prav tako predvideva Eh, povratek eh, voznikov domov po obdobju štirih tednov. In eh, ta predlog predvideva tudi obveznosti za delodajalce v zvezi s plačevanjem nastanitev. Ta pravila bodo tudi lažja. S tem predlogom se bodo izboljšali pogoji tudi cestoprometne ravnosti omogoča eh, tudi uporabo pametnega tehnografa in pa geolokalizacije za boljši nadzor nad časom vožnje in počitka. Eh, spodbujal bo tudi sodelovanje med nacionalnimi organi, ki bodo uporabljali elektronske dokumente za, pre, za preverjanje eh, praks in eh, nadzor. Prav tako opažamo tudi, da se veliko teh, eh, eh, teh ukrepov eh, že uporablja v vaših državah oziroma da jih veliko tudi podpirate in zato predlagam, da podprete poročilo poročevalcev, ki predstavlja tudi pravo ravnotežje. Ne morem dovolj poudariti, kako pomembno je to narediti pred eh, evropskimi volitvami. Kajti delovni pogoji naših eh, voznikov so pomembni, ravno tako je pomembno tudi okolje. In to so zelo resne stvari in je eh, to prepomembno področje, da bi ga prepustili v stanju, kakršnem je za nedoločeno obdobje. Ta sektor je bistvenega pomena in zato je treba te eh, probleme eh, rešiti. Še enkrat se vsem zahvaljujem, zahvaljujem se poročevalcem in vam, gospa predsednica. Hvala lepa. Gospa Kilenen, boste zaključili vi to razpravo, prosim. Gospa Kilenen arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat hvala lepa gospa predsednica kolegice in kolegi Prišli smo v bistvu do cilja našega maratona in upam, da bo predsedstvo dovolj pogumno, da bo ta svežen predložilo v glasovanje naslednji teden na mini plenarnem zasedanju in da bo na ta način odpravilo te postopkovne ovire. Nekateri kolegi so že povedali, da je bilo zelo težko prebrati vse predloge sprememb, ker jih je pač toliko. Želela bi povdariti, da so ti predlogi že nekaj časa na razpolago v Evropskem parlamentu, krožijo po Evropskem parlamentu in to pomeni, da nikakih bistvenih sprememb se zgodilo v zadnjem času. In Eh, želela bi, re, eh, bi reči stranki ENF, če v polovici leta niste, pri, niste prisotni na sestanku poročevalcev v senci, to pomeni, da niste ravno navdušeni nad tem delom. Nekateri se podgovarjajo sami med seboj. Želela bi pa izraziti svojo podporo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 gospod van de camp euh, <clears throat> gospa predsednica bom kratek bom zelo kratek ampak kot veste to pravi veliko kolegov na začetku govora. Najprej, menim, da je bila ta razprava dobra in ta razprava je pokazala, da eh, je Evropski parlament, kar zadeva ta svežen mobilnosti številka eh, ena, razdeljen. In zato bi želel, da ne sprejmemo napačne odločitve v napačnem času Eh, trenutku, kolega Ertok, eh, kolega eh, pa, pa, Pavelička in celo komisija pravijo, da imamo kompromise, ampak temu ni tako, to ni dejstvo. Imamo kompromise samo v zvezi z kabotažo, to je tisto področje, s katerim se je ukvarjal Ismail Ertug. In na tem plenarnem zasedanju je situacija je težka zaradi naslednjega. Eh, to je tudi moja napaka. Eh, odbor za promet ni bil uspešen pri doseganju kompromisov. In če bomo tako nadaljevali, bo to zelo slabo za Evropsko unijo in za Evropski parlament. Hvala lepa. Enfin, gospod Ertug. Yes, thank you very much. Najlepša hvala, kolegice in kolege, gospa predsednica. Mislim, da je bila ta eno in pol ura razprava eh, zanimiva in je pokazala še enkrat, da potrebujemo rešitev, ki bo veljala za celo Evropo. In vsem v tej hiši zagotavljam naslednje naslednje dni bom še enkrat izkoristil za to in ponavljam še enkrat za to, da bomo našli rešitev. In zato vabim vse svoje kolege, da stopimo skupaj in da sprejmejo in razmislijo o mojih predlogih da so odprti do mojih predlogov, kajti naj rečem še enkrat, našli smo ustrezne kompromise, ki mogoče niso sprejemljivi za nekatere kolege, ampak poskušali bomo še enkrat kot koordinator za socialistično skupino in kot eh, eh soporočevalec eh, vam zagotavljam, da bomo naredili vse za to, da bo zakonodaja določena še v tem mandatu. In ponudili bomo ustrezno zakonodajo, eh, ki jo zaslužijo tako vozniki, kakor poštena transportna podjetja. To je naša dožnost in to moramo storiti. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Skupna razprava je končana. Glasovali bomo na naslednjem zasedanju. una comunicazione l'onorevole jacek. sporočilo gospod jacek saryusz-wolski bo zapustil nepovezane poslance in se bo pridružil skupini ekr sedemindvajset z dnem sedemindvajset eh, marec dva tisoč devetnajst sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Najprej poročilo Mihajlova. Gre za vir za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih. Enotno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke. Prvo branje parlamenta je s tem zaključeno. Poročilo Viegas splošni režim za trošarino. Enotno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Poročilo Mihajlova. Izdelke upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin. Enotno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Panceri Preda Engel Görens, instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Predloge spremem 535 do 551. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo k osnutku zakonodajnega akta. Prvi sklop predlogu sprememb. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe je 35 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 41. Prvi del. Kdo je za? Proti? Želite preveriti drugi del? Ja, ni problema, bomo pa to storili. Drugi del predloga spremembe 35, torej elektronsko glasovanje. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41, prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za? Proti, vzdržani, sprejeto. 118, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 182, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 190, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 336 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 479 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 537, poimensko glasovanje glasujemo. La votazione. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 538, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejme 84, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 539, poimensko glasovanje. Glasujemo. Kjuša. Konec glasovanja. Zavrnjeno 540 za, oziroma glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 108 za, proti, vzdržani, sprejeto 541 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil predlog zavrnjen, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno za veliko večino. 109. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 542. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 543. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 111. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 544. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 545D. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 545. 132 do 136, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto 546, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 279 za, proti, vzdržani, sprejeto 547 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 359 za proti, vzdržani, sprejeto. 548D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 415 za, proti, vzdržani, sprejeto. 549D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 454, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto 550D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 465, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 553, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 466 za, proti vzdržani sprejeto. 555. 555, kdo je za? Se opravičujem. 555, kdo je za? Proti vzdržani bomo preverili. Glasujemo elektronsko. 555. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo v predlogu komisije, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj osnutek zakonodajne resolucije. Predlog spremembe 552. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 536 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 554 za. Proti, vzdržani, bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. S tem je prvo branje Evropskega parlamenta zaključeno. Čestitke poročevalcem. In sedaj smo pri zadnjem glasovanju. Gre za poročilo Salafranka Sanchez Neira in Fleckenstein na temo instrumenta za predpristopno pomoč. Za besedo je prosil gospod McAllister, ne. Ne, potem pa vas nisem prav razumel. Predlog spremembe 130, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo k osnutku zakonodajnega akta. Prvi sklop predlogu spremembe, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe gospoda Šoltesa. Izvolite. Hvala lepa. Rad bi predstavil ustni predlog spremembe in sicer glede člena 7, petega odstavka eh, točke G. Fight against climate change bi rad nadomestil z tackling climate change. In sicer uh, sem se o tem dogovoril tudi z obima poročevalcema. Hvala lepa, gospod Šoltes, ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe. Torej bomo glasovali o predlogu spremembe 123 eh, z ustnim predlogom spremembe gospoda Šoltesa. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto s tem je brezpredmeten predlog spremembe 58. 124. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 125. Za. Proti. Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 126. Za. Proti. Vzdržani? Sprejeto. 127. Za. Proti. Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 128. Za. Proti vzdržani, sprejeto 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu komisije poimensko glasovanje. Glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke poročevalcem. S tem zaključujemo z glasovanjem. Prekinili bomo zasedanje za dve minuti, potem pa bodo sledile obrazložitve glasovanja. Hvala lepa.